emberjogi kérdés eh, kerül. Hvala lepa, razprava je konec. Obravnavali bomo še eno vprašanje. Kršitve človekovih pravic in to je Kambodža. Gospe Lohbihler še ni, ona je ena od eh, pripravljavk resolucije, zato besedo dobi gospod Uljastovski. Izvolite. The floor. In... Izvolite minuto. Imate na voljo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. E, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Ne moremo sprejeti kršitev človekovih pravic, osnovnih e, pravil civiliziranih e, sistemov v Kambodži. Tam je politično nasilje vse prisotno, ljudi se uh, aretira, se nad njimi izvaja nasilje in eh, tudi um, med njimi najdemo tudi vodje opozicijskih skupin. Torej, tu ne gre samo za politično borbo, gre resnično za eh, barbarske, eh, kriminalne eh, načine, kako se poskuša uničiti politično politične nasprotnike in eh, moramo se odzvati tako, kot smo se odzvali pred 20 leti na slabe prakse komunističnih režimov v Evropi. Torej, ti režimi so izvajali enake, mm, enako nasilje kot eh, sedanje oblasti v Kambodži. In eh, prav tako moramo biti tudi eh, zelo stanovitni eh, pri doseganju tega cilja. Veliko je odvisno od Evropske komisije, sveta. Moramo biti pri tem ehm, stanovitni in moramo tudi zahtevati, da se pomoč pogoji z spoštovanjem tem standardom. Eh, e Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kršenje človekovih pravic in nasilje, ki smo mu priča v Kambodži, lahko res povzamemo. Torej, z naslednjimi besedami, torej, eh, korupcija eh, vlade v eh, Kambodži, prav tako špekulacija zunanjih investitorjev in pa podjetij. Dejstvo je, da je država na prodej, vsi njeni viri so na prodej, pa tudi človekove pravice so na prodej. 700 tisoč ljudi je moralo zapustiti eh, svojo regijo oziroma eh, državo zato, da je mi bila eh, zemlja lahko zasežena. Na to pravice otrok, imamo otroke, ki delajo v tekstilnem sektorju in to so zopet proizvodi, ki jih na to našemo na naših trgih. Torej, ta rezolucija nam omogoči, da končno zavzamemo stališče glede Kambodže. Najlepša hvala, gospod Vente, ena minuta.

Evropska unija je tudi največji partner Kambodže za mednarodno eh, pomoč. Eh, pomagamo jim v višini več kot 410 milijonov evrov v naslednjih parih letih. Tako da bi želeli eh, pozvati gospoda Hunsna, da izpusti zapornike, ki so bili nezakonito pridržani. Prav tako morajo zopet uvesti parlamentarno imuniteto poslancev in priznati organizacije civilne družbe v Kambodži. Prav tako bi prosil uh, visoko predstavnico, da spremlja situacijo v tej državi, zato da bomo lahko zopet vzpostavili demokracijo. Eh, najlepša hvala. Cecilija Vikstrom, ena minuta. Kambodža har en alveg stašil. Ja, najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. Kambodža ima posebno mesto v mojem srcu in zelo uh, me žalosti to, da je vlada zdaj veliko bolj agresivna Eh, vizavi legitimne politične opozicije. 11 opozicijskih aktivistov je prejelo dolge zaporne kazni, zato ker naj bi vodili neke vrste upor. Ampak eh, njihove politike, opozicijske politike so bile posebno legitimne. Vodja opozicije je bil tudi vržen iz države zaradi izdaje, ampak on je bil legitimni voditelj opozicije in uh, zelo sem zadovoljna, da je danes z nami tu. Prav tako so posem politizirali pravosodni sistem, opozicijo, z opozicijo pa ravnali zelo nasilno. Odlično je, da danes sprejmemo to resolucijo, zato ker je svoboda izražanja in uh, Eh, nekaj, kar mora pripadati vsem. Zdaj pa so to svobodo opozicijo vzeli, tako da je odlično, da to resolucijo sprejemamo danes, ker je zelo pomembno za našo verodostojnost. Hvala. Hvala. Gospod Panzeri, naslednji govornik. Najlepša hvala. Politična situacija v Kambodži se je poslabšala. 13. novembra je bil izdan eh, nalog zoper eh, vodjo opozicije, eh, odzeta mu je bila parlamentarna imuniteta. Opozicija se srečuje z zapornimi kaznimi in sicer sedem let eh, zaporne kazni. In čas je, da se oglasi Evropski parlament. Kambodžo uh, moramo pozvati, da uh, preneha z obtoževanjem opozicije in uh, aktivistov uh, ter uh, zagovornikov človekovih pravic. To je ključnega pomena za politično stabilnost. Zato mora vlada prenehati z preganjanjem zagovornikov človekovih pravic in izpustiti mora vse uh, osebe, ki so bile uh, Eh, priprte iz političnih razlogov. najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Opravičujem se, ker se nisem uspela odložiti prejšnje razprave, ampak bila sem na sestanku na usklejevalnem sestanku za volitve, kjer predstavljam svojo skupino. Situacija v Kambodži je izjemno zaskrbljujoča, tako na gospodarskem kot na političnem nivoju. Julija smo obsodili zakon, ki so ga sprejeli v zvezi s nevladnimi organizacijami, podoben zakon pa zdaj ne moremo sprejeti za sindikate. To je najrevnejša država na prebivalca. Ena tretjina vsega prebivalstva je pod eh, pragom revščine, brezposobnosti med mladimi je več kot 50 odstotkov, 1,5 milijona oseb pa so bile žrtve odzema eh, zemljišč in ki so jih potem podelili velikim multinacionalkam in ta trend se še krepi. Klientelizem in korupcije je ogromno, prav tako je politična kriza vedno uh, hujša od uh, julija leta 2013. O, ogromno zateranja je opozicije in vseh tistih, ki nasprotujejo režimu vključno združeni. Tako da je treba sprejeti uh, jasno mnenje, zato da, za dialo, zato da bi za dialogom nadaljevali s Kambodžo. To je možno v tej državi, ki je zelo odvisna od mednarodne pomoči. Um, Najlepša hvala. Gospa Logbira bi morala dobiti posede, ampak ni v dvorani. Tako da gremo naprej v imenu političnih skupin. Gospod Popšišel, izvolite. Paní predsedkynje, ja se chci předat ke svým predvečníkům. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želim podpreti to, kar so povedali govorniki pred menoj o Kambodži. Razpravljamo že kar nekaj časa. In na razpravah smo izpostavili, da se sprejela zakonodajo, ki je v nasprotju z zasebno inicijativo, zasebnim sektorjem, eh, prav tako s to zakonodajo ciljajo na nevladne organizacije, razna združenja in industrijo kot tako. Ampak nažalost eh, je oziroma se je parlament in vlada v Kambodži odločila, da ne boste upoštevali naših opom in to zakonodajo sprejela. Nažalost, eh, v naši resoluciji Kambodža sploh ni razpravljala. Kljub temu, da smo glavni partner Kambodže in da bomo namenili več 100 milijonov evrov te državi, da bi se jih lažje razvijali. Tako da bi želel pozvati komisijo, da ponovno oceni to, kako odločni bomo v tej podpori Kambodži. Zlasti spričate situacijo, kjer se nasi, na, naši pozivi posebno ignorirajo. Uh, Najlepša hvala, gospod Viderholcer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kambodža je ena izmed najproblematičnih, najbolj problematičnih držav uh, na svetu. Um, in um, samo stežka se bo Kambodža vrnila v normalizacijo. Lansko leto je prišlo do omejitve pravic nevladnih organizacij, sindikatov in tudi demokratična opozicija je prizadeta. Um, vse skupaj je povezano z vodjo opozicije samom Reinzijem. Um, namreč njemu grozi obtožba v zvezi z ražalitvijo, trenutno je v tujini, danes je tukaj, posluša našo razpravo, ampak eh, še boljše pa bi bilo, če bi bil v Phnom Penhu, v eh, parlamentu, v Kambodži. To si vsi želimo in eh, pozivamo kambožko vlado naj mu to omogoči komisijo pozivamo naj nas pri teh naših prizadevanjih podpira. Morda bi lahko končno eh, rešil državo iz eh, tega temnega primeža zgodovine. Hvala. Tudi gospod Renci, pozdravljamo. Gospod Jakobčič. Predsedavajuča. Hvala lepa. Evropska unija bo v obdobju v od 2014 eh, do 2020 eh, Kambodži namenila 410 milijonov evrov. Eh, kljub temu pa eh, imajo v Kambodži še zmeraj represivni režim, kršijo človekove pravice in državo so pripeljali na rob eh, siromaštva. To je morda ena izmed najrevnejših držav na svetu. Politična in socialna situacija je izjemno kritična. Eh, in eh, režim je represiven. Zaradi tega moramo podpreti demokratične sile v Kambodži, še prav posebej pa nevladni sektor. Tega moramo podpirati še naprej. In poslati moramo jasno sporočilo, da je trenutna situacija nesprejemljiva in da so potrebne spremembe, še prav posebej, ko gre za eh, sindikate in pa opozicijo. Najlepša hvala. Zdaj, gospod Sogor, nedvisni govornik, najlepša hvala. Nedavne spremembe v političnem življenju v Kambodži so bile obetavne, saj so obljubljali neke vrste dialog med dvema političnima strankama, ampak dogodki, ki so se zgodili v zadnjih nekaj mesecih, so jasno pokazali, da smo bili preveliki optimisti tole. Ukrepi, ki jih je sprejela kambožka vlada Mm, ovirajo delovanje eh, demokratične opozicije. Zato menim, da moramo tesno spremljati vse dogodke, tudi zato, ker je Evropska unija namenila 410 milijonov evrov za obdobje 2014-2020 za razvojno pomoč in smo kot taki tudi največji partner Kambodže. Če smo resni glede tega, da želimo braniti svoje vrednote širom sveta, mora biti to jasno tudi v. Jasno razvidno tudi v naši razvojni politiki. Hvala. Najlepše hvala. Bomo nadaljevali. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovana komisarka. Najprej bi želel pokomentirati politično situacijo in to apropriacijo zemljišč. Spet za Kambodžo vse razen orožja, vse razen orožja, tako da trgujemo z Kambodžo z vsemi surovinami brez kakršnih koli omejitev, ampak zdaj so kmete pregnali iz parcel, iz zemljišč in Eh, preko neki, neke vrste koncesij te, ta zemljišče dali ogromnim podjetjem, naprimer eh, Tetralaj, ker je britansko podjetje, ki proizvaja sladkor. Na tisoče hektarjev zemlje so kmetom vzeli in jih dodelili multinacionalkam. Ali bomo nadrevali s tem Komisiji sem postavil to vprašanje, komisija je povedala, da bomo 21. decembra eh, leta 2017 eh, imeli umestni pregled in tako naprej. Spoštovana komisarka, spoštujem vam, zato ker um, človeka postavite pred uh, podjetja, pred poslovanje, ampak zato moram izpostaviti, da ne smemo čakati do leta 2017, ukrepati moramo zdaj, uh, nad, izvajati nadzor nad uh, sporozumenih, tudi popraviti, kjer je to potrebno. Najlepša hvala így minden cash DI-ban jelent. Kažem, da kar spoštujemo časovne omejitve, tako da dam lahko besedo vsem. V postopku pritegnite pozornost. Gospod Kalis. Eh, eh, eh, e ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Podobno kot ostali poslanci, sem tudi jaz mnenja, da bi morali zopet preučiti, kaj točno se dogaja v Kambodži, Eh, zavedati se moramo, koliko denarne pomoči, razvojne pomoči namenjamo Kambodži in ukrepati tudi v luči tega. Um, v Kambodži z veseljem sprejmejo to pomoč, ampak potem morajo sprejeti tudi nekaj našega uh, pritiska, tako rekoč, za to, da bodo uh, njihovi državljani bolj svobodni, da, da bodo lahko imeli normalno opozicijo da bodo bolj svobodno delovali tudi nevladne organizacije in da bodo človekove pravice spoštovane. Če se to ne zgodi, bi morali zopet preučiti um, stopnjo razvojne pomoči za Kambočo in vršiti kar se da veliko pritiska na njihovo vlado, zato da bi končali s trenutnimi praksami. Gospod Denano. Ja, korupcija in klientelizem sta dve glavni značilnosti notornitarnih režimov in Evropa ima dožnost, da se bori proti to vrstnim antidemokratičnim trendom, zlasti v državah, ki so bile prizadete, kot je Slovenija, kjer je bilo to v preteklosti že večkrat omenjeno, katerim pomagamo denarno. Glede na to, kakšna je situacija na področju človekovih pravic, je nespremljivo, da imajo politične zapornike in tako naprej. V zvezi s tem moramo govoriti s enim glasom, stopiti v bran demokracije v Kambodži in posod drugot. Kambodža ima, kot veste, izjemno razburkano zgodovino in pomagati jim moramo, da um, gredo zopet v smeri demokracije. Spoštovana gospa komisarka, najlepša hvala, ker ste odprli dialog z kambožsko vlado za to, da bi preverili, kako se uporablja evropska pomoč in da to se ta sredstva zares pomagajo, zato da bi se vrnili v demokracijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Režim Hunsena, ki je, zdaj, ki je zdaj na oblasti že več kot 30 let, krši človekove pravice. To je del njihove agende, del njihovega delovanja. prav tako vrši ogromno pritiska na opozicijo, obrožene sile in pa varnostne sile izvajajo represivne ukrepe nad uh, tistimi, ki stavkajo, nad kakršnimi koli demonstracijami in tako naprej. V Gambodži je ogromno revnih, kljub temu, da ima ta država ogromno verov, ampak od teh verov nima prebivalstvo Kambodže praktično nič. Ogromno korupcije je, veliko klientelizma, politikov in uh, industrialcev, ogromno zemlje je bilo podeljene tako um, tem industrialcem, tem podjetjem. 400 tisoč oseb so pregnali iz teh zemlišč in ogromno hektarjev so odzeli tem majhnim kmetom. Evropska unija daje ogromno pomoči Kambođi in tej državi moramo pomagati, da zopet vzpostavijo demokracijo. Tremosa. Moltes gràcies, senyora president. Dear commissioner, dear colleagues, Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovana gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Prvo kot prvo naj povem, da sem zelo zadovoljen, da je um, sam Rajnsi vodja opozicije danes tu z nami in nekaj člana tudi um, kamboškega parlamenta. Dobrodošli tule. Naše sporočilo mora biti jasne, jasno. Vlada mora končati z represijo politične opozicije in um, zagotoviti vladino prave demokracijo. Dragi kolegi, to ni prvič, da ta parlament obsoja to vrstna dejanja pozivamo tudi Evropsko unijo, da neha poslovati z Kambodžo. Business as usual ni varianta. Evropska unija mora oziroma je največji donator v Kambodži in Hancena in njihov državni zbor pozivamo, da se Moranziju zopet odobrijo parlamentarno imunite, imuniteto. Zelo sem zadovoljen, da danes sprejemamo to resolucijo. Uh,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 še kako povezana z eh, njihovim spoštovanjem naših zahtev. To sta dve področji, ki sta povezani. V preteklosti smo že sprejeli resolucije, več resolucij, v katerih smo pozvali Kambodžo, da a, eh, mora spoštovati človekove pravice. Kambodža je razmeroma homogena država, kar se prebivalstva in vere tiče. Zelo koherentna družba je to in po mojem mnenju. A, ne sme poskušati zagotoviti teh homogenosti tudi na področju človekovih pravic. Ampak mislim, da moramo najprej počititi pred svojim, pred svojim pragom, pridigamo drugim. Države, ki so tu v Evropski uniji, države članice, podobno pogosto izkoriščajo trenutno situacijo in eh, dejstvo, da ljudje tam trpijo. Najlepša hvala. S tem smo tudi končali eh, postopek pritegnite pozornost. Eh, ja, tudi sama menim, da je izjemno pomembno, da smo solidarni in da to, še, to solidarno še ukrepimo. Zdaj pa dajem besedo komisarki Georgijo. Izvolite. Thank you, Madam President. Uh, on behalf of the uh, High Representative. Najlepša hvala. V imenu visoke predstavnice bi želela se vam zahvaliti za razpravo na to temo. Najlepša hvala tudi uh, vsem poslankam in poslancem, ki ste se odrežili te razprave. Nedavni ukrepi, ki so jih v Kambodži sprejeli glede člane opozicije in ki so jih opisali že prejšnji govorniki, ti ukrepi so nekaj spričo, če se smo lahko globoko zaskrbljeni in lahko pod vprašaj postavimo kulturo dialoga um, glede katere ste se opozicija vlada dogovorili julija lansko leto. Mislim, da tu v parlamentu ni treba posebej podarjati tega, kako eh, pomembna je vloga opozicije v um, demokratičnih državah, v demokratičnem postopku. Odgovornost opozicije in tudi narava opozicije, da kritizira vlado in da zagotovi, da vlaga polaga račune javnosti v Kambodži, uh, je Evropska unija zagovarjala in podpirala to kulturo dialoga, ki je bila vzpostavljena med eh, glavno opozicijsko stranko in vladno stranko. Podarili smo, da dialog ne sme prepričovati opoziciji, da bi odigrala svojo vlogo in tega ne smemo uporabiti kot neki zgovor za to, da bi utišali kritike. Obe strani smo pozvali, da k temu problemu pristopita profesionalno in da se ne spustijo na raven osebne razželitve. Vlada mislim, da je v dominantnem položaju, je na oblasti in mora ukrepati zelo premišljeno in odgovorno potrpljenje je znak moči in zaupanja. Strinjamo se s tistimi govorniki, ki so Evropsko unijo pozvali, da tesno spremlja to, kako se situacija spremenja na terenu in to tudi počnemo. Zelo pomembno je tudi za Kambodžo, za samo državo, da zopet začne sodelovati. Iz, sprejeli smo tudi jasno izjavo, v kateri smo izrazili svoje zaskrbljenje glede napadov na, na, na dva člana, na dva poslanca pr, kamboškega parlamenta. Prav tako smo prek diplomatskih kanalov pozvali obe stranki, da praktično sodelujejo in da se vrnejo na ta na to kulturo dialoga, glede katere so se strinjali lansko leto. Močna demokracija, v kateri je možna konstruktivna debata glede različnih pol političnih alternativ, alternativ je v interesu kambožkih državljanov, sploh zdaj, ko se, ko se bo Kambodža razvijala in rasla. Evropska unija bo še naprej uporabljala svoje sredstva, vključno z razvojno pomočjo 120 milijonov imamo naprimer za dobro upravljanje in administracijo v Kambodži, za to, da bi ta postopek pripili in ga podprli. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa.